njem moralo govoriti v okviru političnega dialoga s Kitajsko. Hvala. Hvala, komisar. Šest predlogov za resolucije sem dobila ob koncu te razprave. O tem smo končali razpravo, glasovanje pa bo potekalo po koncu te razprave. Naslednja točka na dnevnem redu je Burma. Gre za potekanje volitev in izpustitev vodje opozicije Aung San Suu Kyi. Prva avtorica na mojem seznamu je gospa De Kajzer. Minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsednica. Včasih se slišijo tudi dobre novice, tudi takrat, ko so stvari hude. Vsi se spomnimo, kako smo bili pretreseni, ko smo na televiziji videli osvoboditev Aung San Suu Kyi. Res je, da imamo s to žensko poseben odnos kajti ona je bila tista, ki je eh, leta 90 dobila prvo Saharovo nagrado pri nas in je potem 21 let svojega življenja preživela eh, v eh, hišnem priporu. Ona predstavlja simbol tega, kar lahko predstavlja Eh, pol, ženska političarka v neki državi lahko eh, ostane svobodna in se še vedno upira. To je dokazala in to je neverjetno. Vendar pa ne smemo pozabiti zaradi tega dogodka naslednjega. Njena osvoboditev je predvsej negotova. Že je bila prej osvobojena, pa so jo spet eh, prisilili v hišni pripor. In to Eh, kar se je dogajalo uh, v Burmi v zvezi z eh, volitvami, je bila farsa. Pred volitvami so sprejeli zakone, s katerimi so omejili svobodo izražanja ljudi, naprimer uh, do, do, dohovnikov oziroma menihov, ki ne morejo uh, voliti. Uh, In eh, Burma ostaja ena najhujših diktatur. In zato zahtevamo od eh, burmanskih organov oblasti, da spoštujejo pravo svobodo eh, govora, pravice, da osvobodijo politične zapornike. In to neverjetno žensko pričakujemo tudi v Evropskem parlamentu. In upajmo, da eh, bo lahko pomagala ohraniti duh svobode v tej raztrgani državi. Hvala lepa. Hvala, gospa Šake. Minuto. 13. novembra, manj kot eh, zaključitvi, manj kot en teden po zaključitvi volitev v Burmi, so po 21 letih eh, hišnega pripora izpustili Aung San Suu Kyi, voditeljico nacionalnega demokratičnega gibanja. Potem, ko je prišla iz hišnega pripora, je rekla, v tistem trenutku, ko sem stopila iz eh, tega hišnega pripora, sem se spomnila na ljudi, ki živijo v priporu in v zaporu, ki je še večji, kakor je v mojem primeru, to je Teheran. Vsekakor se moramo zauzevati za izpustitev vseh eh, še priprtih političnih pripornikov. Seveda nas še vedno skrbi varnost in svoboda gibanja v Sansuči, ker jo nenehno spremljajo oblasti. Mislim, da moramo razmišljati o svobodi vseh državljanov sedaj v Burmi, eh, ki jo je eh, eh, vojaška hunta s sprejetjem nove ustave leta 2008 poteptala. Veliko krat režimi eh, uporabljajo takšne simbolične geste kot eh, nekaj, kar naj bi dokazalo njihovo demokratičnost eh, in naklonjenost svobodi državljanov. Ampak v Burmi je še vedno veliko ljudi, ki so priprti in veliko ljudi, katerih pravice so kršene. Hvala, gospod Pilan, eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča. Vsi tisti, ki so živeli v iluziji, da bodo tako imenovane volitve v Burmi novembra letos potekale v svobodnem duhu, so se seveda razočarali. Gre, šlo je za farso in mislim, da ne gre za uh, demokratično uh, razvijanje političnih uh, stikov v Burmi na ta način. Aung San Suu Kyi je bila politična pripornica uh, več kot dve desetletji. Pred nekaj dnevi smo dobili informacijo, da je vojaška hunta v Burmi priprla še devet zagovornikov človekovih pravic, da je eh, preprečila udeležbo vojaška hunta cele vrsti zagovornikov demokratičnih pravic na nekaterih dogodkih. In to je seveda znak za to, da demokracija in svoboda govora v Burmi ne veljata. Hvala torej predsedniku Buzeku, da se zauzema za Osang Suči. Hvala. Sedaj pa gospa Lok, Loh Bihler, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi podobe Aung San Suu Kyi, voditeljice burmanske opozicije, ko so jo spustili iz hišnega pripora, je nekaj, na čemer smo lahko uh, navdušeni, ampak istočasno ne smemo uh, pozabiti, da gre za zagovornico človekovih pravic, ki povdarja, da še vedno obstaja cela vrsta zadev, ki jih je treba urediti v Burmi. Gre za problematični položaj človekovih pravic in to povdarja ne samo ona, temveč tudi mi. Ampak pot eh, v izboljšanje ne bo enostavna. Eh, nova ustava, ki bo sedaj po teh nedemokratičnih volitvah ostala v veljavi, zagotavlja nekaznovanost eh, za celo vrsto kršiteljev človekovih pravic. To je nekaj, kar moramo mi odločno obsoditi. Isto velja tudi za še nadaljne težke kršitve človekovih pravic, zlasti ko gre za pravice etničnih manjšin gre za prisilno delo, gre za eh, otroke, ki jih veliko krat eh, rekrutirajo oziroma novačijo kot otroke vojake v svoje enote. Zahtevati moramo tudi sodelovanje z tistimi vladami, ki imajo vpliv na Burmo, naprimer kitajske. In eh, moramo, vplivati, eh, moramo na njih vplivati tako, da bodo svojo moč, svoj vpliv lahko uporabili pri dialogu z predstavniki Burme. Poleg tega moramo zahtevati od burmanskih oblasti, da nekatere prevzete zaveze začnejo tudi uresničevati. Mislim, da vsekakor moramo opozarjati na to, da v Burmi obstaja sistematično kršenje človekovih pravic. Hvala, gospod Tavares, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot smo že slišali, so volitve potekale v vzdušju eh, ogrožanja in mm, nasilnega obnašanja nad tistimi, ki so začeli sodelovati, želeli sodelovati na njih. Še vedno vemo, da obstaja več kot 2000 političnih eh, pripornikov v Burmi, In mislim, da je seveda izpustitev eh, Avsang Suči nekaj, na čemer smo lahko veseli, navdušeni. Vsekakor upamo, da bomo a, eh, to žensko lahko enkrat pozdravili tukaj v parlamentu, ampak ostaja še cela vrsta ljudi, ki so še vedno zaprti, priprti in ki jih ponižujejo. Ne moremo prenehati z svojim pritiskom in eh, zagotoviti ustrezni dialog z burmanskimi oblastmi. Nekatere države članice morajo se še bolj zauzeti za obrambo človekovih pravic. Eh, bilateralna trgovina z Burmo, recimo naftno podjetje Total, za njimi ima zelo razvite trgovinske stike, morajo začeti tudi uporabljati te stike za pritisk na burmanske oblasti. Evropski parlament je eh, pri tem odločen. Mislim, da je treba sedaj pozvati še države članice. Gospod posel. Gospa predsedujoča, tudi v imenu kolegice Andrej Kjene, se veselim, da je Aung San Suu Kyi eh, dobila Saharovo nagrado, ampak več kot 2200 političnih pripornikov še vedno živi v nemogočih pogojih eh, v priporih oziroma zaporih. Zaradi tega moramo biti kritični in eh, tudi pozorni. Morda je bila izpustitev Osan Suči samo kozmetična operacija. Morda je, so bile manipulirane volitve pravi obraz eh, režima v Burmi. Vse moramo narediti, da bomo zahtevali in dosegli spremembe v Burmi. Poskušati moramo zagotoviti, da bo decembra na našem plenarnem zasedanju pri, eh, prisotna tudi Aung San Suu Kyi po 20 letih. Eh, mislim, da le, če se bo to zgodilo, lahko resnično upamo, da se je nekaj spremenilo za narod, ki živi že desetletja v korumpirani socialistični diktaturi. Hvala, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Preda v imenu ELS. Eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej naj pozdravim izpustitev Aung San Suu Kyi, voditeljice opozicije v Burmi iz eh, desetletij hišnega pripora. Istočasno bi želel izraziti svoje, svoje upanje, da bo ta izpustitev samo prvi korak eh, v izpustitvi še več kot 2000 političnih pripornikov v Burmi. Sicer, kot je rekel kolega Poselt, bo šlo tukaj samo za kozmetično gesto. Mislim, da moramo zagotoviti vso podporo Aung San Suu Kyi pri utrditvi njene stranke Nacionalne lige za demokracijo. To je seveda ogromna naloga, težka naloga in mislim, da moramo nadaljevati z mednarodnim pritiskom, kajti vojaška hunta še vedno ni začela z demokratizacijo v svoji državi. Ravno obratno. Zadnje volitve niso bile nepoštene, nesvobodne in zato mislim, da moramo še naprej uh, imeti svojo pozornost osredotočeno na to državo. Sedaj pa gospod Martin. Hvala, gospa predsedujoča. Vsekakor je, so naše pretekle izjave, pa tudi naše odločno zauzemanje morda pripomogli k temu, da so izpustili Aung San Suu Kyi. Vendar ta izpustitev ni dovolj, če upoštevamo prvič eh, nedavne volitve in dejstvo, da obstaja še vedno več kot 2000 političnih pripornikov v priporu. Morda je to dober, velik začetek za Burmo, ampak samo, če bomo hunto prepričali, da naj izpusti še vse ostale politične pripornike, če bomo Burmo prepričali, da naj dovoli eh, popolno svobodo združe, političnega združevanja v Burmi. In če bo nova vlada v Burmi začela spoštovati človekove in temeljne pravice, izboljševati osnovne pogoje za življenje ljudi, potem bomo morda čez nekaj let se lahko mi začeli bolj angažirano pogovarjati in pogajati z Burmo o prihodnosti te države. Hvala. Um, Hvala. Žal se mi zdi, da gospe Ojland ni v dvorani tako, da bo gospod Črnecki v imenu skupine EKR spregovoril sedaj za eno minuto. Izvolite. To je tak, jak vlada uvaljnja. Najlepša hvala. Stvari so takšne. Vlada je osvobodila znano osebnost. S tem je svetu pokazala, da je demokratična in da spoštuje človekove pravice. Ampak eh, v ozadju ni veliko ni konkretnih in realnih sprememb. Gre samo za politično gledališče. Dobro je, da je sedaj gospa osvobojena, ampak eh, veliko tragedij je v ozadju, na tisoče ljudi je še vedno v priporu. Parola, da naj osvobodimo politične pripornike v Burmi, s tem ni izgubila na veljavi. Verjamem, da sporočilo gospe San Suu Kyi je sporočilo, ki je izjemnega pomena. Celotna Azija posluša to sporočilo. Tudi kitajski oporečniki se sklicujejo na Aung San Suu Kyi in tega ne smemo spregledati. Sedaj pa catch the eye, pritegnite mojo pozornost. Gospod Kjutaš je prvi. Hvala, predsedujoča. Že od eh, februarja tega leta smo v Evropskem parlamentu pozvali, da naj bi spustili Aung San Suu Kyi, ki je bila v priporu od leta 1990. Burmanske oblasti so se nekaj mesecev po našem pozivu odločili, da jo bodo izpustili, kar je korak v pravo smer. Vendar eh, to ni popolna rešitev za Burmo, kar zadeva človekove pravice. Številni eh, priporniki eh, so še vedno v burmanskih zaporih. Moramo pa spoštovati pravice in temeljne svoboščine, demokracijo ter človekovo dostojanstvo. Evropska unija se tukaj ne sme omejevati eh, samo na spoštovanje teh vrednot znotraj Evropske unije. Zato mislim, da moramo posredovati sporočilo solidarnosti z burmanskim ljudstvom, tako eh, da se bodo borili proti vladi in da bodo uveljavili svoje temeljne pravice. Gospod Farabela. Gospa predsednica, 7. novembra so v Budmi potekale prve volitve po 20 letih in eh, lahko smo bili veseli, da je prišlo sploh do tega. Danes pa moramo žal obsoditi to državo, ki eh, krši človekove pravice in tudi svobodo do izražanja. Kajti demokracija se kaže tudi preko eh, volilne pravice. Mnogo ljudi ne more govoriti eh, svobodno in eh, mnogo politikov ne more zastopati celega prebivalstva. Burma ni svobodna, je v rokah junte, hunte in to že dolgo časa. E, in hunta bo ostala na oblasti, dokler ne bo prišlo do svobodnih in demokratičnih volitev. Osvoboditev Aung San Suu Kyi je gesta v pravi smeri, to moramo priznati in pozdraviti, ampak k tej gesti morajo slediti še druge. To je bilo ravno kar povedano, saj je v Burmi še veliko drugih političnih zapornikov signora presidente in questo momento eh, siamo tutti ancora. najlepša hvala v tem trenutku eh, smo vsi zelo veseli ker so izpustili aung san suu kyi vsi vidimo da so številni slavili ko je bila aung san suu kyi izpuščena. Zapustila je male otroke, sedaj so to postali odrasli ljudje. To je pomemben korak za opozicijo, tudi za burmansko prebivalstvo, ampak vojaška hunta je še vedno na oblasti. Sedaj bomo videli, kaj je s to vojaško funto, ali je to samo propagandna poteza ali je to pa res dejansko prvi korak, ki bo pomenil, da se bodo spoštovale pravice, kot so svoboda izražanja. To velja tako za Aung San Suu Kyi, kot tudi za ostale politične pripornike. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. To zahteva Evropa in ravno eh, zato moramo to upoštevati, kljub temu, da smo zelo veseli, ker je Aung San Suu Kyi spuščena. Gospod Sonik ob koncu. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Lahko povem, da se še vsi spomnimo tistih let, ko je Leh Valensa bil izpuščen iz zapora. Spomnimo se tudi osvoboditve Nelsona Mandele. Gre za izpustitve, ki so pomenili up, up za svobodni svet. Vsi tisti, ki so zatirani, so s tem dobili jasen signal, eh, da je lahko ta zgodba uspešna in da določene vlade želijo narediti korak v pravo smer. Izpustitev Aung San Suu Kyi je veliki ziv tudi za nas. To velja za mednarodno sodelovanje, to velja eh, tudi za mednarodne vlade, ampak eh, določene težave vseeno imamo. Zelo dobro se spomnim komunistične vladavine lahko povem, da smo imeli uradni del obiska, potem pa smo imeli tudi neuradni del, eh, kjer eh, so se sestali z Lehom Valenso in takrat so obljubili, eh, da bo Leh Valensa izpuščen. Veseli smo, da bo kmalo prišlo do srečanja z Aung San Suu Kyi. Evropska delegacija naj bi obiskala Burmo in upam, da bo gospa čim prej prišla v Štrasburg. Komisar? Spoštovana gospa predsedujoča, kot tudi vsi mi, bi rad eh, izrazil veliko raven spoštovanja. Aung San Suu Kyi je bila ravno kar izpuščena, dobila je nagrado Saharova, to ji je podelil Evropski parlament, je pa tudi dobitnica Nobelove nagrade. Kaže, da se lahko spoštuje svoboda in to je up za Burmo. Aung San Suu Kyi ima sedaj možnost, da se giblje, da svobodno, da svobodno govori. Bistveno pa je, da se izpustijo vsi politični priporniki, več kot 2000 jih je. To je rekel gospod Poselt, podaril pa je to tudi gospod Preda. Potrebujemo kredibilen prehod, potrebujemo bolj kredibilno vlado. V Burmi so se organizirale volitve, ampak mednarodni standardi se niso spoštovali. Recimo opozicijske stranke niso imele možnosti, eh, da bi se borile na enakopraven način. Civilna družba pa se lahko delno organizira kljub določenim težavam. Priznali smo tudi sklep določenih opozicijskih strank, ki so rekle, da na takšnih volitvah ne želijo sodelovati, ampak določene opozicijske stranke, tudi predstavniki etničnih manjšin, so na volitvah sodelovali. To so videli kot nekakšno priložnost in to lahko pohvalimo. Seveda, samimi volitvami določena država ne more postati demokratična, ampak to je lahko priložnost za nov začetek. Oziroma, lahko pride do določene ravni pluralizma znotraj družbe. Kljub določenim napakam pa so te volitve začetek pozitivnega procesa in če se bo to zgodilo, bomo to pozdravili. Veliko krat smo že rekli, da je Evropska unija pripravljena sodelovati z vlado in želimo pravzaprav izkoristiti to priložnost, da bodo volitve pozitiven korak v zgodovini družbe. Sedaj moramo pozorno spremljati, kaj bo z novim parlamentom. Ali bo odgovoren, tudi kaj bo z vlado, ali bo sprejela odgovornost in ali bodo spoštovali temeljne pravice, človekove eh, pravice in ali bodo oblikovali takšne politike, s katerimi bodo izboljšali gospodarski in politični položaj državljanov. Ker pa zadeva človekove pravice, tukaj je treba izpostaviti dialog med vsemi deležniki. To vrsten dialog pa bi moral upoštevati eh, tudi prehod v civilno in odgovorno vlado, ravno tako mora upoštevati načela pravne države, spoštovati pa mora tudi temeljne svoboščine in človekove pravice. Evropska unija je že večkrat rekla, da bo to vrsten proces podprla. Še naprej bomo uporabili vsa sredstva, ki jih imamo na voljo dialog in sodelovanje, potem tudi združeni narodi in tudi določeni omejevalni okrepi, poleg tega pa pomoč. To naj bi pomagalo novi vladi, da izboljša delovanje. Človekove pravice so del naših programov pomoči. Poleg tega se želimo povezati s predstavniki civilne družbe in pa tudi z določenimi organi in upravami. Želimo poskrbeti za to, da bo vlada spoštovala razvojne cilje tisočletja. Človekove pravice, dialog in razvoj, vse to je temelj naših politik še naprej. Hvala. Hvala, komisar. Sedem predlogov rezolucij sem prejela, s tem bomo zaključili eh, to razpravo in sedaj bomo glasovali o teh rezolucijah. Sedaj prehajamo o glasovanju. Najprej bom